wir kommen nun zur abstimmung die ernennung von sir julian Torej, takoj bomo glasovali o komisarju. Ali se strinjate z imenovanjem kandidata Juliana Kinga za komisarja Evropske komisije? Glasujemo tajno. Lahko glasujete. Haben alle abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Ste vsi glasovali?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 638 danih glasov, 394 glasov za, 161 glasov proti, 83 se vas je vzdržalo. Ugotavljam, da smo izbrali Juliana Kinga za novega člana komisije. Äh, Gospod komisar, čestitam vam k vaši izvolitvi. Pravgotovo ne pretiravam, če rečem, da boste svoj položaj zasedli v izrednih okoliščinah. V imenu Evropskega parlamenta vam ob vaši izvolitvi želim veliko uspeha. Vesel sem, da ste zagovornik da ste bili zagovornik članstva Združenega kraljestva v Evropski uniji in zato upam, da boste v tem duhu tudi sedaj opravljali svoje delo. Kolegi in kolegice, če vam ni všeč sedeti v Evropskem parlamentu, vas nihče ne sili, da ostanete tukaj. Začenjamo z glasovanjem o primerih kršitev človekovih pravic monsieur le président skrbno sem vam prisluhnil. Poslancem ste pojasnili, da če niso zadovoljni s to odločitvijo, lahko gredo ven iz dvorane. Naj vas opomnim, gospod predsednik, zagotovo je to tudi sklic na poslovnik da nismo bili imenovani strani gospoda Šulca, temveč smo bili demokratično izvoljeni strani francoskih državljanov. Sedaj bomo glasovali o skupnem predlogu resolucije sedmih skupin, najprej o Filipinih. 4. Po četrtem odstavku predlog spremembe šest bi bil za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Dafür? Ne, entschuldigung. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe dve lahko glasujete, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji za, proti, vzdržani. Sprejeto zum entschließungsantrag predlog resolucije šestih skupin o razmerah v Somaliji predlog spremembe 1 kdo je za proti vzdržani zavrnjeno tako spremenjena resolucija za proti vzdržani sprejeto predlog resolucije sedmih političnih skupin o razmerah v Zimbabveju. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Hamala abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenommen. Sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji za, proti, zdržani. Sprejeto, hvala. Wow. hyvää iltapäivää jatkamme äänestyksiä text as a whole block vote glasovanje v svežnju številka ena za proti vzdržani sprejeto člen tri točka a v dveh delih prvi del kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 33 CP, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 34D za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 33 CP. Ne slišim vas, ker nimate vključenega mikrofona. Check. No Kot kaže, ni prevoda v polščino, samo trenutek, da preverimo. Okay, we will continue and... Dobro, nadaljujemo. Bomo videli, če deluje. Predlog 33 CP za proti. Zdržani. Sprejet predlog komisije za proti vzdržani sprejet. Zakonodajna resolucija glasujemo poimensko. The vote is. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitke. Naslednje poročilo je poročilo Ježek. Najprej svežen predlogov v odboru za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1CP za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 2 odstavek 1 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1CP za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1CP za, proti, vzdržani, sprejet predlog ena cepi v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog dve za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Predlog 1 CP za proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 1 CP za proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 3 za proti vzdržani, zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim vas, da dvigujete roke. Prvotno besedilo ustni predlog spremembe. Gospod Urtason. Yes, like introduce... Hvala lepa. Naj predstavim ustni predlog spremembe, člen 6.2. Minimalne upravne sankcije v višini dobička, izgubljenega dobička zaradi kršitve, do katere je prišlo in ki je povzročila škodo. Hvala ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu. Več kot 40 vas je. Ustni predlog spremembe s tem zavrnjen. Glasujemo o naslednjem predlogu. Predlog štiri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 1C5 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 6 za? Proti? Držani, Zavrnjen. Predlog komisije za, proti, vzdržani, sprejet. Poročevalec dobi besedo. Prosim za preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije skladno s pravilom 61.2 poslovnika. Hvala. Glasujemo o tem predlogu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je sprejet. Zadevo bomo vrnili nazaj v odbor. Ponovno se bomo lotili pogajanj s svetom. Then we go to the Mrs. Keller report. Sedaj pa poročilo Ska Keller. Najprej predlog spremembe eh, v imenu odbora. Gre za glasovanje v svežnju. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto dvigovati morate roke. Glasujemo o predlogu komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Ažeja. Predlogi spremembe odbora v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Ključni cilji za srečanje CITIS. Glasujemo o resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Ferber. Predlog srojenbe 2 za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Resolucija kot celota glasujemo poimensko. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Karas. Prvi odstavek v delih, prvi del gre za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Deseti odstavek za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Devetnajsti odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. odstavek v dveh delih, prvi del, kdaj je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 39. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Then... Čestitam. Sedaj pa poročilo Krasnodebski, odstavek 17 v treh delih. Prvi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto drugi del, pravi predsedujoča. Tretji del se popravlja predsedujoča. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 18 z ustnim predlogom spremembe. Besedo dajem poročevalcu. Uh, uh, Želeli bi spremeniti additional administrative burdens v unnecessary administrative burdens. Is there any opposition to the oral amendment? Ali kdo temu ogovarja? Ne. Glasujemo tako spremenjenem odstavku v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 31. odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del glasujemo poemensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predložno MB2 za, proti, vzdržanje vprašanji. Zavrnjeno. Prav, bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del poemensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 74 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za proti? Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 79 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 80. odstavek. Prvi del za, Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Bomo to preverili elektronsko. Drugi del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno uvodna izjava K, ena, za, proti, držani, sprejeto. Uvodna izjava P v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava T za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Uvodna izjava Y v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer po imensko. Lahko glasujete. Hvala. Konj glasovanja. Sprejeto. Congratulations. And then... Čestitke. E, sedaj pa poročilo gospe Weber. Peti odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. odstavek. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. V dveh delih, prvi del s poimenskim glasovanjem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Smo preverili. Potem eh, drugi predlog spremembe v dveh delih. Prvi s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Preverjeno. Odstavek 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 35 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 53. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 59. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 62. V dveh delih. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Vzdržani? Zavrnjen. 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 68. V dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 83 v petih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen, četrti del za, proti, vzdržani, sprejeti peti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem uvodna izjava 34, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava E, za, proti, vzdržani, zavrnjen. U, s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem resolucija v celoti s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa še k zadnjemu glasovanju. Poročilo gospe Harkin odstavek 13. S poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. S poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Vedo. Odstavek 19 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 24 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 25 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 27. V treh delih, prvi del, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 33 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 53 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Uvodna izjava Q za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava R s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena resolucija v celoti s poimenskim glasovanjem, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Hvala lepa. No, na začetku je bilo še nekoliko poletnih občutkov. continue. Bomo nadaljevali. Smo pri obrazložitvah glasov in najprej dajem besedo Danielu Henanu.